Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci. Vprašanje, ki ste ga zastavili, se res nanaša na temeljne človekove pravice, ki so seveda ena od glavnih vrednot Evropske unije. Te pravice so tudi ključni element v okviru službe za zonanje delovanje. Zagotovo komisija pripisuje velik pomen človekovim pravicam in tudi ključnim konvencijam, ki so bile sklenjene v okviru mednarodne organizacije za delo, tudi konvencije o prisilnem delu. Istočasno pa se zagotovo zavedate, kako zelo občutljivo je to vprašanje, kako zapleteni so naši odnosi s Kitajsko. Komisija se v celoti strinja z Evropskim parlamentom, da je sam sistem taborišč Laogaj v celoti neskladen s splošno sprejetimi načeli o človekovih pravicah. Poleg tega je to neskladno s ambicijami Kitajske, ki želi postati sodobna razvita družba. Vzdrževanje takšnega sistema taborišče tudi v nasprotju z zavezami, ki jih je sprejela Kitajska, ko je podpisala mednarodno konvencijo o civilnih in političnih pravicah. To konvencijo Kitajska podpisala pred 12 leti. Evropska unija se dejansko sooča s težavo, kajti dogaja se, da se izdelki, ki so proizvedeni v teh taboriščih laogaj, uvažajo v Evropsko unijo. Vendar je težko ugotoviti, kateri izmed izdelkov, ki jih uvažamo v Evropsko unijo iz Kitajske, so bili proizvedeni v taboriščih. Evropski parlament je zastavil že kar nekaj vprašanj na to temo. Tudi organizacije civilne družbe so se oglasile v zvezi s tem. In na vsa ta vprašanja smo se odzvali tako, da smo v stikih s Kitajsko vedno omenjali tudi ta vprašanja. Zlasti na letnem dialogu, ki poteka na temo človekovih pravic. V tem okviru je Evropska unija jasno povdarila, da taborišče Laogaj jasno kršijo številna načela in številne člene iz konvencije o temeljnih in državljanskih sloboščinah. Predvsem osmi člen, ki preprečuje prisilno delo in člen devet, ki navaja, da nihče ne sme biti zaprt brez predhodnega ustreznega sodnega postopka. Evropska unija se je odločila, da bo zauzela pozitivni pristop sodelovanja s Kitajsko. Nismo si želeli takoj uporabiti prepovedi z področja trgovine, zlasti uvoza. Vendar pristop, ki smo ga zauzeli, nažalost ni privedel do nobenih sprememb pri politiki, ki jo Kitajska izvaja se nanaša na taborišča Laogaj. Vendar Kitajska ni edina država, pri kateri se pojavljajo to vrstna taborišča in problemi povezani z njih. Zato je komisija pripravljena še enkrat preučiti možnosti, kako lahko najbolje pritisnemo na tiste države, ki izkoriščajo to prisilno delo v taboriščih in ki s tem tudi kršijo temeljna načela, temeljne človekove pravice in temeljne konvencije, ki so bile sklenjene v okviru mednarodne organizacije za delo. Mislim pa, da bomo morali zauzeti horizontalni pristop. Pri tem se ne smemo omejiti zgolj na Kitajsko zato bomo veseli vsakih dodatnih pripomb strani Evropskega parlamenta v zvezi s tem in bomo seveda nestrpno čakali na nadaljni razvoj dogodkov. Hvala. Hvala, gospod komisar Füle. Sedaj sledijo govorniki v imenu politične skupine. Najprej gospod eh, Galer, minuto 30. Hvala, gospod predsedujoči. Dobro je, da govorimo o tej temi tudi v tednu, v katerem smo se pogovarjali o sodelovanju z Kitajsko. Laokaj je tema, ki se nanaša na finančne, politične in, čl in vidike spoštovanja človekovih pravic. V eh, teh eh, različnih taboriščih eh, za prisilno delo govori, govorimo o nespremljivih pogojih dela, gre za kršitev človekovih pravic in mislim, da je treba kitajski to dopovedati eh, zlasti, pa bi morala kitajska ta taborišča odpraviti že pred 12 leti. Vsekakor Evropski parlament je to obsodil, vendar Laogaj taborišča so eh, povezana tudi z sodelovanjem v trgovanju. Neka vrste trgovinske mreže so postali. ZDA so že uh, prepovedale se svojo zakonodajo uvažanje uh, proizvodov, ki so narejeni v taboriščih na kitajskem, pa tudi drugod. Mi še nismo prišli tako daleč. Gospod komisar, imena teh podjetij, ki delajo pravzaprav v taboriščih, so znana. ZDA že imajo konkretne izkušnje, kako lahko ugotovimo, kateri so ti izdelki. Vprašanje je samo, ali ste pripravljeni pripraviti ta seznam takih eh, eh pro, podjetij in ali ste kot komisija pripravljeni izmenjavati izkušnje z ZDA. Vprašanje je ali bo Evropska unija zahtevala od Kitajske, da bo čim prej um, pooblaščenec za človekove pravice Združenih narodov lahko obiskal nekatere politične pripornike na Kitajskem. Hvala, naslednja gospa Kadenbach, tri minute. Predsedujoči komisar, najprej naj poudarim, da je politična skupina socialistov in demokratov zainteresirana za konstruktivno sodelovanje s Kitajsko. Vendar vaše uvodne besede so me nekoliko razočarale. Zakaj? Zato, ker niste bili niti slučajno konkretni. Rekli ste, kakšna je situacija danes in Mislim, da ste se skrili uh, za besedami, to je zelo zahtevno in težko vprašanje. Ampak druge države, sedaj smo slišali o ZDA, naprimer, so že našle jasne rešitve za to. Pozitivna trgovinska bilanca je nekaj, kar sem želim, tudi s Kitajsko, vendar to ne more biti izgovor za to, da smo slepi za zelo težke kršitve človekovih pravic. Sama sem se srečala večkrat s mm, kitajskimi predstavniki. Vem, da so eh, zainteresirani za to, da zelo hitro gospodarsko rast eh, na, mm, ob obali eh, na nek način spravijo v ravnotežje z veliko revščino v notranjosti Kitajske. Ampak to ne more za nas biti izgovor, da se ne potrudimo in uvoz teh izdelkov preprečimo v Evropo, pa naj gre za zavesten ali nezaveden uh, uvoz. Obstajajo nekateri ukrepi, s katerimi lahko naša evropska podjetja opozorimo na to, kateri so ti proizdelki, ki izhajajo iz taborišč Laogaj. Poznamo namreč dobavitelje. Če bomo v Evropi večini podjetij uh, večino podjetij prisilili, da izjavijo svečano, da bodo spoštovali človekove pravice, ne bomo ničesar dosegli, če tega ne bodo mogli narediti tudi v praksi. Potrošnike in potrošni, potrošnice in potrošniki hočejo tudi vedeti, ali resnično ne bodo naleteli na izdelke proizvedene v taboriščih Laugaj. Zlasti mnogi med nami ne želimo niti slučajno biti izpostavljeni situaciji, kjer bi morali kupovati izdelke narejene eh, v teh taboriščih, eh, kjer je ogromno otrok. Želim si še naprej konstruktivn, učinkovit dialog s Kitajsko. Tudi na strani kitajske vlade mislim, da smo zaznali željo, da nadaljujemo s tem dialogom. Tudi Kitajska želi izboljšati svojo situacijo, ko gre za človekove pravice pomagajmo jim, vendar nikar ne postavimo trgovinske politike pred spoštovanje človekovih pravic. Hvala. Hvala. Gospa Kadenbach, sedaj gospod Görens, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Več kot tisoč takšnih taborišč naj bi bilo. In v teh taboriščih je zaprtih 3 do 5 milijone ljudi, ki so večinoma ogro, obtoženi ogrožanja državne varnosti. V teh taboriščih prihaja tudi do trgovine z organi. Ta seznam grozljivih dogodkov je seveda neizčrpan in to so podatki, ki so nam jih posredovale nevladne organizacije. Kitajska tu kar gleda stran, ostali iz mednarodne skupnosti pa si ne drzne ukrepati. Zagotovo je treba sprejeti določene ukrepe. Predvsem pa je treba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 Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospod komisar, tudi sam podpiram tiste, ki menijo, da je bil vaš uvodni nagovor pravzaprav veliko razočaranje. To bi morala biti ključna tematika za nas. Kaj ti sedem milijonov ljudi trpi v teh taboriščih, politično jih preganja, zato je naša politična in moralna odgovornost, da se borimo proti temu pojavu. Res je zelo težko reči karkoli drugega kot to, da je ta taborišča možno primerjati edino z gulagi. Laogaj pomeni preobrazba preko dela. Mar vas to ne spominja na frazo Arbach macht frei? To je namreč napis, ki je visel v koncentracijskem taborišču v Auschwitzu. Nikakor ne moremo zanemariti teh vprašanj, niti gledati stran, zato bi morala ta tema biti na dnevnem redu pri vseh razpravah, ki potekajo med Evropsko unijo in Kitajsko in posameznimi državami in Kitajsko. Gospod komisar, to je nujno vprašanje, zato mora biti uvrščeno na vsako agendo pogovorov s Kitajci. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa minuto in pol, kolegica Veržija. Hvala, gospod predsedujoči. Vsi vemo, kakšno je stanje zadev v zvezi z demokracijo in človekovimi pravicami na kitajskem. In v dveh točkah lahko rečemo, da je tukaj zadeva zelo kritična. Je pa to tudi zelo velik trg za Evropo in zato ni pametno nasprotovati kitajskim oblastem, ker lahko zaprejo trg za naše proizvode. Ampak naša politika ne sme pozabiti žrtev na trgu Tiananmen. Še zlasti, če razmišljamo o ljudeh v nemogočih pogojih, izdelujejo določene izdelke, ne da bi imeli osnovne človekove prvice. Ne smemo si zatiskati oči pred tem, kar se dogaja na kitajskem. Torej, gospod komisar, ne skrivajte se za tehničnimi podrobnostmi, ne bodite zadovoljni samo s puhlicami. Vsi vemo, kaj se dogaja na kitajskem in vaše predhodno izvajanje ob odgovoru na vprašanja mojih kolegov je bilo tudi tako. Niste odgovorili pravzaprav na nič konkretnega, ničesar niste rekli o pogojih dela v drugih državah. Sama se sprašujem, kje so meje. Govorimo po eni strani, kako se obnašajo američanci, američani, po drugi strani pa zatiskamo oči pred tem, kaj se dogaja na kitajskem. In mislim, da tudi vsi vemo, kaj se dogaja v Združenih državah Amerike, naprimer, kaj so američani storili, če kdo krši pravice njihovih državljanov. Zakaj Evropa ne more storiti česa podobnega? Kdaj bo torej Evropska unija prepovedala uvoz proizvodov, ki izhajajo iz Laogajev? Hvala lepa. Sedaj pa minuta, kolega Fontana. Presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar. Besede, ki smo jih slišali, niso tisto, kar smo pričakovali. Pričakovali smo večjo odločnost glede te tematike. Ne moremo dovoliti, da bi človekove pravice postale žrtev gospodarstvu. Drugače nima smisla, da sploh obstaja Evropska unija. Na milijone ljudi je, katerih pravice so kršene. Ne smemo pozabiti, da gre tudi za problem evropskega gospodarstva. Namreč ti izdelki, ki prihajajo na naš trg, ustvarjajo nelojalno konkurenco. Prihaja do dumpinga, do izkrivljene konkurence. Skratka, če si pogledamo, kaj je povedal Peking v preteklih letih, žal rezultatov ni. Še naprej se dogajajo enake stvari in na milijone ljudi, tudi manjšine v teh državah, doživljajo to, da se njihove pravice grobo kršijo. Upamo, da bo logika diplomacije sedaj prepustila prizorišče močnejšim ukrepom, tako da bi morda sledili zgledu tudi Združenih držav in prepovedali uvoz. Hvala lepa, kolega Fontana, sedaj pa ostali govorniki. Najprej kolega Kaspari, minuto in pol. Gospod predsedojoči, vsi vemo, da je sistem Laogaji nevzdržen sistem na kitajskem. Že sama podlaga je neuzdržna, če pa tudi pomislimo, da dobimo tudi proizvode v naših trgovinah iz teh taborišč, potem je to še bolj neuzdržno. Kitajska vlaga profitira tudi gospodarsko in to je neuzdržno. In kdo nam pravzaprav pravi, da delegacija Evropske unije, ki bo čez dva tedna na kitajskem, ne bo morda celo pogoščena s temi proizvodi. Mene bi minil tek. Gospod komisar File, razočaran sem zaradi vaše izjave. Namesto, da bi se osredotočili na to temo in predstavili rešitve, ste napovedali, da bo komisija najprej preverila, v katerih drugih državah so proizvodi proizvedeni v kritičnih zaporih. Prosim vas, eh, resnično rešite določeno težavo, potem pa se lahko lotimo drugih Ne smemo si zadajati preveč nalog. To temo moramo učinkovito obravnavati. Komisijo in svet pozivam, da naj končno zagotovite, da proizvodov iz teh taborišč ne bo več v evropskih trgovinah. Takšnih proizvodov si v Evropi ne želimo. Naši prijatelji v ZDA, to je bilo že povedano, so našli pot, da so prepovedali te proizvode v svojih trgovinah. Prosim, zagotovite, komisija, da teh proizvodov v naših trgovinah ne bo več. Seveda si želim dobrega partnerstva s Kitajsko, vendar pa to bo madež na naših odnosih s Kitajsko, če bo ostalo tako kot je. Hvala lepa, kolega Kaspari. Sedaj pa kolegica Meissner, minuta. President. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, upozorili ste na to, da so človekove pravice temelj Evropske unije. Lani decembra smo ponosno sprejeli Lizbonsko pogodbo, in kot eh, dodatek priloga k temu imamo tudi listino o človekovih pravicah. In res je, kar ste dejali, te človekove pravice moramo spoštovati in braniti povsod in moramo to povezati tudi z gospodarskimi dejavnostmi. Vemo, da je to težavno, vendar pa rečeno je že bilo, da še prav posebno pri proizvodih iz Laogaja imamo možnost to storiti. Tukaj imam knjižico, tukaj je zapisano, kateri zapori proizvajajo, katere proizvode pod katerim imenom. Torej, to lahko raziščemo in Zato tu imamo naprimer Laogai Research Foundation, pa tudi druge organizacije in eh, navzoče tudi predsednik Peter Müller. In zato so te organizacije torej prosile, da bi resnično skušali zagotoviti, da teh proizvodov ne bi prodajali in da bi preverili, ali bi tako kot ZDA, ki so bolj pogumne kot mi, lahko zagotovili to, da sistem splošnih preferencijalov za te proizvode ne bi več veljal. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica Meissner. Naslednji kolega Provera, minuta. Hvala, gospod predsedujoči. Tako kot so povedali kolegi, je več kot tisoč taborišč Laogaj. V njih pa je kakšnih 40 do 50 milijonov zapornikov In tako je vse od leta 1949. Veliko komercialnih podjetij je povezano z njimi in to je sistem, ki je eden najbolj represivnih in temeljijo na sovjetskih gulagih. Tam kaznujejo politične oporečnike in nasprotnike režima. Konkurirajo pa proizvodom iz Kitajske, kjer se spoštujejo oziroma kjer se ne spoštujejo trgovinske in druge pravice. Če bomo uvažali izdelke, ki jih proizvajajo v teh taboriščih, bomo postali moralni sostorilci teh kaznjivih dejanj. Boriti se moramo pri, proti temu. Če ne bomo tega naredili, bomo ustvarili vtis, da smo zelo previdni pri vele silah, kot je Kitajska, Prihodni oktobrski svet je priložnost, da izpostavimo ta problem. Upam, gospod komisar, da ne bo prišlo do tega in da ne bomo izpustili te priložnosti. Hvala. Hvala lepa, kolega Proberan. Sedaj pa kolega Preda, minuta in pol. Articolul 11 al Declarației Universale a Drepturilor Omului. Hvala, gospod predsedujoči. 11. člen iz Univerzalne deklaracije človekovih pravic priznava pravico do poštenega sojenja. Taboriščih Laogaj pa krši ta člen. Taborišča Laogaj, tako kot so povedali že kolegi, poleg tega tam prihaja do mučenja, do prisilnega dela v rudnikih, v tovarnah, na poljih in včasih to delo traja tudi 24 ur na dan. Organizacije za človekove pravice izpostavljajo, da prihaja do pretepanja, do spolnega nasilja v teh taboriščih in zaporih, da zaporniki nimajo ustrezne zdravstvene oskrbe in prehrane. Uvažanje izdelkov iz teh taborišč je treba seveda prepovedati. Po mojem mora tako biti in mislim, da mora komisija nadzorovati to prepoved, tako kot so povedali tudi že kolegi pred menoj. Po mojem mnenju moramo izkoristiti vsako priložnost na ravni Evropske unije, na sestankih na visoki ravni s kitajskimi uradniki, da zaprosimo za prepoved tega sistema. Hvala lepa. Kolegica Muskardini, minuto in pol je naslednja. Te. Gospod predsedujoči, kdor sledi logiki denarja, tega ne briga, če je ta denar krval. In kitajska vlada uporablja to logiko in še naprej izvaža v Evropo s krvjo omadeževano blago. Ampak mislim, da moraliziranje ne bo pomagalo Evropski uniji pri reševanju tega problema. Evropska unija še nima ukrepov, ki bi onemogočili uvažanje takega blaga. Še naprej se pogajamo z Ljudsko republiko Kitajsko, ne glede na to, da vemo, kaj Kitajska počne in ne glede na to, da vemo, kako so proizvedeni ti izdelki. Moralno vprašanje se bojim, Evrope ne zanima prav dosti in zaradi tega želi naš parlament pozvati k temu, da bi bolj odločno nadaljevali pogovore s Kitajsko in da bi se lotili na resnejši način tega vprašanja. Evropa se boji in trepeta tudi za svoje gospodarstvo, zato bi morali nekaj narediti, da bi čim prej dobili predpise, s katerimi bi uredili informacije na izdelkih o poreklu. Na ta način bi preprečili Kitajcem, da bi izvažali blago, ki ga proizvajajo zaporniki. Vse tisto, kar bo kitajsko, bi za nas bi predstavljalo izdelke, ki po vsej verjetnosti so omadeževani s krvjo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa še zadnji na seznamu govornikov, gospod Kelam, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, ne smemo pozabiti, da je kitajski uspon v gospodarstvu tudi posledica teh taborišč. Že vse od leta 1949 je bilo ta taborišča zaprtih okrog 50 milijonov ljudi. Tudi danes jih je tam nekaj milijonov. Veliko jih je tam takih, ki predstavljajo nevarnost za sedanji režim. Prisilno delo je postalo javna tajna. Znano je, da taborišča Laogaj delujejo tudi pod okriljem nekaterih velikih multinacionalk ali komercialnih podjetij. Gospod komisar, sprašujem vas naslednje. Ali ste pripravljeni? začeti izvajati načelo predsednika Van Rompeja o recipročnosti? Ali se strinjate, da niste odgovorili na večino naših vprašanj, naprimer, ali sodelujete z oblastmi v ZDA pri odkrivanju izdelkov proizvedenih v taboriščih Laogaj? Če si pogledamo resolucije Evropskega parlamenta iz preteklosti, ki prepovedujejo važenje izdelkov iz Laogajev v Evropo, Me zanima, ali sodelovanje s Kitajsko je odvisno tudi od tega, ali bo Kitajska ratificirala konvencije Mednarodne organizacije za delo. Zanima me, kaj se bo zgodilo, če kitajske oblasti tega ne bodo naredile. In na ta vprašanja potrebujemo odgovore. Hvala. Hvala lepa, kolega Kelam. Sedaj pa postopek HDI, pritegnite pozornost predsedojočega. Gospa Kasler. Ja, gospod Kasler. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ljudje zapretijo taborišče zato, ker mislijo drugače kot režim, ki vlada, to je zločin. Internacijski zapori, zapori za prevzganje, to so anahronizmi, ki v 21. stoletju nimajo kaj iskati, ne glede na to, kje po svetu. In resnično sem razočaran, da Evropska komisija v primeru Kitajske ne stori konkretnih korakov in tudi teh ni predstavila danes v Evropskem parlamentu. Pa tudi ni predstavila korakov, kako si predstavlja nadaljne sodelovanje med EU in Kitajsko. Če ima ZDA sezname taborišč in če imamo objavljene knjige, kjer so zapisana taborišča, zakaj vi tega nimate ali zakaj si zatirate, zatiskate oči pred tem? Komisija je soodgovorna zaradi trpljenja tistih, ki so bili zaradi političnih procesov zaprtih. Tega si nihče ne želi. Pravna država je ena glavnih vrlin v Evropi in v Evropski uniji. Moram reči, da se skoraj sramujem kot evropski poslanec za to, kar smo morali danes slišati. Po drugi strani pa se veselim, da prek političnih meja se zagovarjam, se borimo za pravno državo in zato bi se rad zahvalil vsem kolegom. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega Tojro, minuta. Gospod predsedojoči, gospod komisar, kolegi so že povedali, da gre za nujno zadevo, ki zadeva človekove pravice, da moramo ostaviti izvoz teh proizvodov v Evropsko unijo. In mislim, da si moramo zastaviti tudi vprašanje glede na pogoje, v katerih delajo ti ljudje, ali ne gre za dampinške cene in bi morda morali uvesti tudi proti dampinški postopek. Poleg tega pa bi morali kot EU jasno povedati, da neodvisno od trgovinskih vprašanj takšne razmere v taboriščih niso sprejemljive. Ne gre samo za proizvode, gre seveda tudi za izboljšanje odnosov za ljudi, ki so zaprti in ki torej niso bili obsojeni na podlagi pravne države. To moramo kitajski jasno povedati. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja kolegica Lichtenberger, minuta. Hvala lepa, gospod komisar. Dejali ste, da je ta tema zelo občutljiva v odnosih s Kitajsko. Jasno, to je res. Vendar pa tudi menim, da je med partnerji, ki so gospodarski partnerji, ki gradijo gospodarstvo na globalni ravni, nujno zagovarjati svoje lastne vrednote, ne samo v pogajanjih, temveč biti tudi dosleden. Sicer je lahko eden od partnerjev tudi hinavski, če po eni strani kritiziramo, da imamo ta taborišča ki so neuzdržna. Mislim, da smo si enotni, po drugi strani pa dopuščamo proizvode na našem trgu. To je vprašanje evropske verodostojnosti. In ne smemo samo govoriti, od besed moramo preiti k dejanjem. Zato mislim, da bomo tudi na kitajskem doživeli spoštovanje, če bomo to storili, kajti če bomo hinavski, potem seveda nas tudi ne bodo jemali resno. Bolj resno nas bodo jemali, če bomo stali za vrednotami, ki jih zagovarjamo. Hvala lepa, kolegica Lichtenberger. Sedaj pa kolega Tenok, minuta. Hvala, gospod predsedujoči. Kitajska je gospodarski kapitalistični čudež, vendar je vseeno to komunistična država. In obstajajo tudi izobraževanja v taboriščih Laogaj, kamor pošiljajo različne oporečnike, protestnike, predstavnike Falun Gonga in druge. V teh taboriščih obstajajo navedbe, da prihaja tam tudi do tega, da jemljajo organe zapornikom za presajanje in preprodajo in da prihaja tudi do gospodarske sabotaže. Gospodar Mendelson je omenil še nekaj drugega. Taborišče za prisilno delo naj bi proizvajala tudi različna blagovna različno blago, različne izdelke, kot naprimer gumijaste škornje, ki prihajajo tudi na trg Evropske unije. Vendar pa doslej teh navid ni bilo mogoče preveriti. Hvala. Hvala lepa. Kolega Paška, minúta je naslednji. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Tábory Lao Gai pomenované... Hvala lepa, gospod predsedajúci, gospod komisár. Taborišťa Lao Gai so na Kitajskom nastala kmalo po komunistični revoluciji leta 1949. Od takrat je bilo tam zaprtih približno 50 milijonov zapornikov in samo polovica se jih je vrnila domov. v tem trenutku. Imamo prek 1700 takšnih taborišč, takšnih taborišč na kitajskem, po nekaterih podatkih nevladnih organizacij. Kitajski režim pa zapornikom ne omogoča dostojanstva, dostojanstvenega življenja in jim tudi ne omogoča obiskov. Mučenje, zaslišanje, težko delo, vse to vodi do zloma zapornikov prav tako ni zdravil, zdravstvene oskrbe, imajo zgolj nekaj dni na leto prostih. Hrana je pomankljiva, neokusna, slaba in moramo poskrbeti za to, da evropska civilizacija ne bo dovoljevala teh taboriščin, da ne bomo uvažali krvi teh proizvodov v Evropo. Hvala lepa. Griffin, minuta. No, šokantno je, če, nekdo, če nekoga zapremo iz političnih razlogov. Ampak tudi mene so poskusili v Britaniji zapreti, zato ker sem govoril resnico. Zato sem simpatizer kitajskih disidentov, ki jih eh, zaprejo v taborišča za prisilno delo. In zato moramo res prepovedati uvažanje izdelkov od tam. Ampak, če izdelki predstavljajo nepravično konkurenčno, potem tudi izdelki, ki jih, ki jih proizvedajo drugi delavci v prisilnih razmerah, predstavljajo nepravično konkurenco, kar pomeni, da to velja za vse izdelke iz Kitajske. Čas je, da zaščitimo naše delavce pred to komunistično tiranijo in kapitalističnim pohlepom. Hvala. Hvala lepa. In še zadnji v postopku Catch the Eye. Kolega. Bronz. Ne vem, ali naj bi bilo dovoljeno ali ne proizvad, prodajati te izdelke tu si moramo pogledati politične vidike. Vede, vemo, kakšen je, je sistem na kitajskem. Pravosodje zagotovo ni pravično in tudi razmere v taboriščih Laogaj zagotovo niso primerne. In ali naj bi dovolili kupovanje teh izdelkov, je odvisno od tega, ali to prihaja iz ustreznih razmer ali ne. Tisti, ki zagovarjajo prosto trgovino, vedno pravijo, da je prosta trgovina tista, ki naredi svet bogatejši. Ampak to ne pomeni, da vsaka država postane bogatejša. To zagotovo ne pomeni, da britanski delavci, ki so ostali brez dela, da bodo postali bogatejši. In na nje moramo najprej misliti. Hvala. Hvala lepa, kolega Brons. Sedaj pa dobi besedo za zaključek razprave še komisar Füle. Prosim. Mr. Chairman, um, honorable members, um, Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. Kitajski gospodarski razvoj je brez primere v, sodobnem, v sodobni gospodarski zgodovini. Vidimo, da Kitajska igra vse večjo gospodarsko vlogo na mednarodnem prizorišču, vendar pa to prinaša tudi odgovornosti, naprimer spoštovanje človekovih pravic in pravic delavcev. Ključno je, da kitajsko vodstvo izpolni ta pričakovanja. Tudi v teh časih polnih izzivov sta Kitajska in Evropa naravna partnerja in zato je dialog in angažma s Kitajsko najboljši način, da gremo naprej, da razrešimo ta vprašanja tudi v kontekstu dialoga o človekovih pravicah ali pa na ravni gospodarskega in trgovinskega dialoga na visoki ravni med Evropo in Kitajsko. Tudi v teh časih se moramo postaviti za naše pravice in vrednote, vključno z vprašanji, kot so delo v zaporih in Lao Gai. Kot sem omenil že v svojem uvodnem nagovoru, je komisija odprta za razmislek o učinkovitem načinu za preprečitev uvoženega blaga, ki je bilo proizvedeno s pomočjo dela zapornikov. Komisija bo nadaljevala svojimi prizadevanji v tesnem dialogu z Evropskim parlamentom. Moj kolega Karl de Hucht je pretekli torek obširno govoril na plenarnem zasedanju o človekovih pravicah na kitajskem. Lahko vam zagotovim, da bomo na vrhu s Kitajsko 6. oktobra to nedvomno omenili in pozvali, da je treba taborišča Laogaj nujno odpraviti. Ne ZDA, ne Evropa nimata horizontalnih instrumentov za prepoved takih izdelkov. Komisija je pripravljena proučiti, zakonodajo ZDA za preprečevanje takega uvoza, glede na to, kako težavno je pravzaprav opredeliti tako uvoženo blago. Naj povem, da bom obvestil kolege, katerih generalni direktorati so povezani s tem vprašanjem. Tako kot ste povedali vi, je nastopil čas, da se vzpostavi delovno skupino na ravni vseh štirih pristojnih generalnih direktoratov, da se to vprašanje bolj podrobno prouči. Hvala lepa, komisar Füle. Razprava je tako zaključena. Zapisnik včerajšnjega zasedanja in sprejeta besedila so na voljo vsem kolegom. Ima kdo kakšen ugovor? Ne. Zapisnik je tako sprejet. Gospe in gospodje, naj sporočim, da je odbor za pravne zadeve 20. septembra 2010